Najprej bi rad, da sprejmemo dnevni red. Če nimate pripomp, potem je dnevni red sprejet. In tako lahko nadaljujemo. K točkam 2 do 4 dnevnega reda, ki se, kot veste, vsega nanašajo na izvolitve drugega, tretjega in četrtega podpredsednika. Veseli me, da smo zdaj pripravljeni nadaljevati z tem delom, tako da lahko dopolnimo naše predsedstvo, tako da bo lahko s polno funkcionalnostjo opravljalo svoje delo in odgovornosti. Ni mi treba ponavljati, zakaj smo morali eh, pristaviti sestanek eh, predsedstva, zaradi tega, ker odpravile ni bilo v skladu z izidom pogajanj političnih skupin, tako da nismo mogli nismo mogli izvoliti povodnega predsedstva v skladu z pravilom 241. Zdaj smo to popravili, tako da lahko nadaljujemo. Moramo meniti tudi na mestnike, ki nadomeščajo polnopravne člane. Eva Kali, ne mislim, Tang Simona Bonafè replacing Luigi Morgano. For ECR, Joachim Starbatti replacing Bernd Luke. For the ALDE, Lieve Wiernik replacing Cora van Neuwenhuizen. I don't have others. In to so bili namestniki. Imamo še kakšno drugo nadomeščanje polnopravnih članov, če ne, potem ugotavljam da smo dosegli kvorum, ki je potreben za izvolitev podpredsednikov. Sven, malce sem zmeden. Nimam vsebinske vprašanja, samo da se izognemo pravnim izzivom. Kot razumem pravila, morajo biti namestniki, namestniki iz ekona. Drži ali ne? ali je lahko namestnik katerikoli poslanec Evropskega parlamenta, ne bi si želel, da bi se kasneje postavljal pod vprašaj rezultat volitev. Kot veste, je za glasovanje predvidena tudi možnost, ki analogno velja tudi v drugih primerjih, da je možna tudi eh, je možno tudi drugačno nadomeščanje. Sicer pa pri teh namestnikih eh, gre vedno za člane oziroma namestnike v ekonu. Sicer pa to ne bi bilo nemogoče. Glede na to, eh, kaj vidim, so vsi namestniki iz ekona. Tako da to ne bi smel biti problem. Preveriti moramo kvorum, najprej nominacije za drugega podpredsednika. Imamo predloge, prvan šperes. Hvala. Predlagam Petra Simona. Thank you. Hvala lepa. Kandidat je nominiran, se kandidat strinja s tem, da. Vem, da je kandidat polnopravni član odvora Ekon in da je izpolnil izjavo o finančnih interesih, tako da predlagam, da ga izvolimo za aklamacijo. Čestitke. Zdaj pa se lahko preselite sem naprej. Zdaj bomo nadaljevali z izvolitvijo tretjega podpredsednika. Sprašujem po kandidaturah, po imenovanjih. Izvolite. Case Winburn bi predlagala. ali kandidatka soglaša s kandidaturo. Vem, da je polnopravna članica odbora EKON in je ustrezno izpolnila izjavo o finančnih interesih. Mislim, da lahko gospod Winburn potrdimo z aklamacijo. Čestitke, kaj? Okay. In hvala lepa. Tudi tebe vabim naprej. Dobar. In zdaj prosim za nominacije za četrtega podpredsednika. Burkhardt. Predsednik v imenu LS bi rad eh, kandidiral Ludeka Niedermayerja. Se kandidat eh, strinja s kandidaturo? Vem, da je polnopravni član odbora Ekon in je ustrezno izpolnil deklaracijo oziroma zjavo o finančnih interesih. Čestitke. Excellence. Odlično, zdaj imamo polno zasedbo predsedstva. In kot takšni lahko nadaljujemo z peto točko sporočil predsednika. Imam eh, nove novice glede tri realoga eh, o sekurizaciji. 7. marca smo imeli zadnji sestanek, dosegli smo bistven napredek glede CRA, glede um, programske in uh, transakcijske ravni in uh, izpostavljenosti v listinjenju ter pravili za listinjenje. Eh, še več eh, bomo morali razpravljati, preden se dogovorimo glede stališč o list. Uh, njenjeno glede na velika tveganja STS. Spet smo imeli velik napredek glede zahtev na programski ravni za okvir STS. So zakonodajalci pa se imeli različne poglede na proces certifikacije vlogo tretjih eh, strani in eh, nadzor eh, listnjenja na STS glede tvegan je komisija bolj natančno predstavila pogoje in na sodu zakonodajalci so se odločili glede metode za uskladitev in stabilizacijo um, trga vrednostnih papirjev. Nekoliko smo napredovali, saj obe strani želijo ustrezno rešitev glede podatkovnih repozitorijev za listninjenje, glede podatkov, ki jih je treba razkrivati in nadzornega okvira za takšno repozitorij, pa je treba še opredeliti, smo pa se dogovorili za metodo, kako to storiti. da bi tudi konstruktivni prispevek eh, v naših eh, pogajanjih in končno na politični ravni bilo potr jedno tehnično delo na obeh eh, dosjeh je EFRA, trialog 7. februarja glede sofinanciranja EFRA, kaj dosegli smo dogovor. Sprejetih je bilo več predlogov spremembe Evropskega parlamenta strani EFRA pogajalcev v trialogo, vključno z dodatnimi obveznostmi komisije glede fundacije z eh, POB in EFRAK. Zahvaljujoč gospodu Stolujano je predvideno posvetovanje z odborom 21. marca. No, zdaj pa prihajamo na šesto točko, gre za ekvalentnost tretjih država izmenjava mnen z Evropsko komisijo in evropskimi nadzornimi organi. Rad bi pozdravil Oliverja Gersena, pozdravil Oliverja Gersena in z generalnega dekorata FISMA, ki predseduje v naših EZS-ih. Chair, Steven Major, as my chair, I think it is a very timely and important discussion. Uh, uh, on an issue that of course uh, is Gre seveda za razpravo, za katero je pravi čas in seveda v središču pozornosti tudi zaradi pogajanj glede umika Združenega kraljestva iz Evropske unije. Gre za zelo kompleksno eh, področje in veseli me, da lahko izmenjamo mnenja z tako pomembenimi Eh, zastopniki in predstavniki komisije pred kratkim sprejela dokument, eh, sporočilo, če se ne motim na to temo. Zdaj bi lahko začeli z eh, gospodom Firsanom. Besedo imate vi za pet minut. Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa predsednik in dobro jutro, drage poslanke in poslanci. In hvala za to priložnost, da ta z vami razpravljam eh, o eh, delu komisije pri ekvivalentnosti nadzornih eh, režimov tretjih držav. 27. februarja smo objavili delovni dokument in če sem prav razumel, ste že imeli prvo dobro razpravo z podpredsednikom Dobrovski, sem prejšnji teden. Mm, zakaj gre pri ekvivalentnosti? Režimi tretjih držav so vedno bili pomemben del zakonodaje o finančnih storitvah in vse skupaj se je razvijalo skozi čas. Vsa zakonodaja, ki je bila od krize sprijeta, je upoštevala tudi določila tre, za tretje države. Vedno smo se vprašali, ali jih potrebujemo, kadar je bil odgovor, da smo sodelovali z Evropskim parlamentom, kot tudi z državami članicami v svetu, zato da bi razvili ustrezna pravila za predmetno zakonodajo. Finančni trgi niso samo evropski trgi, ampak so globalni trgi. Zato moramo razmisliti, kako obravnavate tuje operaterje, naprimer z ukrepi znotraj Evropske unije, znotraj G20 in drugih organih določila za tretje države so koristne v smislu zagotavljanja uporabe mednarodnih standardov tudi zunaj Evropske unije. Evropska ekvivalenca sledi eh, ciljem eh, previdnosti in skrbnosti. Želimo se izogniti nepotrebnim tveganjem v finančnih sistemih. Kadar pa uh, sprejemamo tveganje, moramo biti gotovi, kako bodo tretje države s tem ravnale. Želimo se izogniti samovoljni arbitraži na področju ureditve ali izogibanju. Kdor se ne drži pravil, lahko povzroča nove tveganja za finančno stabilnost. V eh, specifičnih situacijah lahko ekvivalentnost eh, pomaga, da se ukvarjamo z nepotrebnimi in negativnimi eh, učinki povezanimi z določenim nazornim sistemom. Ekvivalentnost temelji na oceni obstoječih regulatornih in nadzornih sistemov v neevropskih državah. Namen je predvsem določiti, ali pravila teh eh, neevropskih držav dosegajo enake eh, cilje na področju regulacije in nadzora kot evropska pravila. Če se odobri ekvivalentnost, to pomeni, da se zanašamo na upoštevanje pravil in nadzora na določenem področju, ne da bi se s tem pojavljala tveganja za finančno stabilnost, eh, delovanje trgov ali druga tveganja za Evropsko unijo. Nasplošno Naši režimi za tretje države glede ekvivalentnosti imajo različne eh, lasnosti, naprimer namen eh, pravil, parametre za določanje ekvivalentnosti, tehnični podatki iz ESA in tako naprej. Lasnost eh, različnih regulatornih režimov je, da se vse razvija z istim pristopov, vendar različno glede na posamezno državo, glede vplivov na evropski notranji trg. Zato smo doslej ravnali z ekvivalentnostjo od primera do primera. Vem, da ima tudi ta odbor različne poglede na takšno ravnanje. Naš delovni dokument je pokazal, da stopnost prožnosti, stopnja prožnosti omogoča uspešno delovanje ekvivalentnostnega sistema z um, režimom poročanja po uh, državah smo zagotovili ustrezno robustnost. Naprimer, na področju ekstraktivne in eh, lesne in industrije smo gotovili, da potrebujemo drugačne postopke za uh, verifikacijo mm, osnove skrbnosti za podelitev ekvivalence. Pred dvemi leti je moj, imel moj prednik, eh, predhodnik, eh, podobno razpravo. Dejstvo je, da ne moremo enakega merila uporabljati za vse države, tiste z večjim ali manjšim vplivom. Ene imajo manjši vpliv zaradi tega, ker niso bistveno povezane z evropskimi trgi, druge zahtevajo večjo oceno, še posebej zaradi bolj tesnih povezav z evropskim finančnim sektorjem. Gospod eh, Fol je to tudi povedal. Takrat smo bili v razpravah o ekvivalentnosti z ZDA, kjer smo tudi izpostavili to vprašanje. In zelo dobro se spomnim, Steven Barron in jaz eh, smo vodili zelo težavna pogajanja, sploh kar zadeva nadzorne prakse eh, pri naših partnerjih. Od eh, vsega začetka se zdi, da je proporcionalnost neka nova lasnost v evropskem pristopu, vendar pa je to že obstoječa lasnost naših eh, postopkov, ko gre za finančne regulatorne eh, režime kar smo upoštevali sploh v primeru, ki sem ga pravkar omenil. Naj razložim, kaj smo želeli doseči z delovnim dokumentom komisije. Bistvenega pomena je, da gre za pregled stanja v procesu ekvivalentnosti tretjih eh, državi tretjih držav na osnovi izkušenj, ki smo jih doslej zbrali. Gre za neke vrste inventuro, ki kaže, da je finančna ureditev zunaj Evropske unije učinkovita in eh, varuje finančno stabilnost, integriteto trgov v Evropski uniji in po 200 odločitvah smo mislili, da je čas, da to prakso predstavimo tudi splošni javnosti. E, poročilo izpostavljajo, da potrebujemo kontinuirano delo in da moramo okrepiti okvir za splošno ekvivalentnost, pri čemer moramo poštevati eh, tveganja pri izvedbi ocen. Prav tako je zapisano, da moramo natančneje opredeliti vlogo evropskih nadzornih eh, organov in ustrezno zakonodajno urediti nadzorni okvir. Prav tako pa okrepiti tudi izvajanje potem, ko se enkrat spreme odločitev o pozitivni ekvivalentnosti za določeno državo. Delovni dokument eh, komisiji torej ne predstavlja nič eh, novega, ampak eh, želimo z njim pojasniti, kaj komisija lahko ali ne more narediti pri sprejemanju odločitev na osnovi naših izkušenj je proporcionalnost in odločenje na osnovi tvega nekaj, kar niso vsi enako razumeli, zato upamo, da bo delovni dokument to izboljšal in izboljšal tudi razumevanje pristopa. E, Prijem zaključim še nekaj k časovnici. Ekvivalentnost režime analiziramo že kar nekaj časa. Najprej smo nameravali izdati poročilo o e, inventuri, ki smo jo opravili glede finančne e, regulative. Analizo glede tretjih eh, držav moramo videti v povezavi in eh, v širšem okviru učinkovitega delovanja eh, finančnega sektorja po evropski krizi. Od tega leta naprej lahko predlagamo, da bomo spremenili pristope do tretjih držav, glede na to, kar smo se naučili pri pripravi delovnega dokumenta tukaj smo napredovali pod vodstvom Lorda Hila na osnovi izkušen komisije eh, smo pripravili naše predloge, se pa že veselimo tudi izmenjave mnen z tem odborom. Hvala lepa, Olivijo Versano. Zdaj pa predajem besedo gospodoriji iz, iz Ebe. Hvala lepa. Olivier je že predstavil trenutni pristop v glede določanja ekvivalentnosti regulatornih režimov tretjih držav. Tukaj ne gre za ustrezno izvajanje evropske zakonodaje v drugih okvirih, ampak gre bolj za primerjavo splošnih načel in izidov nadzora v tretjih državah, kot jih lahko dosežemo v evropskem okviru, kot je Olivier povedal. Imamo dobro stopnjo eh, prožnosti na tem področju in eh, dobro ocenevalno sposobnost. Tukaj se osredotočamo na tri ključne zadeve, nižje ja, tveganje, zaupnost eh, in konsolidiran nadzor in eh, sicer gre pri CRR ekvivalentnih do ločbah za ugotavljanje spostavnosti trgov, glede gre za vlade, kreditne inštitute in tako naprej, ki veljajo za ekvivalentne. To seveda temelji na zahtevah po kapitalu in velikih izpostavljenosti evropskih inštitucij. Ko gre za zaupnost, gre za oceno, ki se nanaša na možnost eh, povabila nadzornikom tretjih držav, da sodelujejo v nadzornih eh, organih znotraj Evropske unije, kar se še posebej sredotoča na režim poklicne zaupnosti, kar zadeva informacije, ki si jih izmenjuje nadzorni organo. Gre za oceno, ki podpira sodelovanje na področju nadzora. Potem pa imamo še konsolidiran nadzor, kar je možnost za to, da novi organ ne izvaja konsolidiranega nadzora na evropski ravni. To opcijo lahko uporabimo v primerih, kjer okvir v tretji državi ocenjujemo kot ekvivalenten evropskemu okviru. Ta ekvivalentnost konsolidiranega nadzora je ključnega pomena, zaradi tega s tem preprepričujemo duplika, eh, podvajanje nadzora v enakih eh, organih. Eh, ocene ekvivalentnosti izvaja komisija, organi pa prispeva in tudi EBA prispeva svoje delež pri različnih ocenah. Pred kratkim smo se osredotočili predvsem na CRR eh, pri nizkem tveganju in ekvivalentnosti ter zaupnosti. Ocenili smo osem držav glede eh, tveganja in 34 organov iz 22 držav glede zaupnosti. Objavljene so metodologije, tako da proces poteka dokaj transparentno. Države ne morejo sodelovati pri oceni EBA, komunikacija s temi državami pa poteka vsega na začetku procesa, ko zaprosimo za ustrezne informacije o njihovem regulatornem in nadzornem okviru in na koncu jih obvestimo o izidu naše ocene. Ocena je enos eh, transki akt Evropske unije tudi z kasnejšimi sprijemi in eh, umiki. Cela vrsta organov tretjih držav je eh, vzpostavljala svojo predstavništvo tudi v Evropski uniji, preko katerih eh, ponuje storitve po celotnem območju Evropske unije. Do finančne krize je bil okvir ekvivalentnosti zelo dober pri spodbujanju čezmejnih eh, aktivnosti v tretjih državah in iz eh, tretjih držav, ampak prišlo je do proliferacije določenih ukrepov, ki so omejili sistem usklajevanja. Zato smo želeli spodbuditi uskladitev tega trga na temelju ustrezne eh, skrbnosti in previdnosti. Tukaj smo upoštevali tudi možnost konsolidiranega nadzora v določenih eh, tretjih eh, državah, spoh pogre za vsega krovne eh, družbe, kjer bi se nadzor omejeval na sistemsko pomembne institucije eh, tretjih eh, držav, ki imajo više promete v 30 milijard evrov to seveda vpliva na delovanje bančnih institucij tretjih držav v Evropski uniji, zato moramo ukrepiti izmenjavo mednarodnih standardov, kot eh, tudi omogočiti delovanje čezmejno delujočih eh, skupin in oblikovati pravila eh, za določene kvalentnosti v mednarodnem bančništvu. In končno, kot je Olivier že povedal, očinkovit sistem eh, ekvivalentnosti zahteva stalno stani nadzor nad ocenami, ki preverja učinkovitost pristopa, gre torej za postopek, ki zahteva veliko resursov. Doslej smo lahko kar dobro prispevali k oceni ekvivalentnosti. Eh, tretjih eh, držav na osnovi tega, kar imamo na voljo. Če bomo okrepili ta pristop, eh, se moramo zavedati tudi, da bodo potrebni dodatni resursi. Najlepša hvala, Andrej Rija. Gabriel Bernardino. Hvala. Hvala odboru EKON, da lahko sodelujemo pri tej izmenjavi mnenoj kvivalenciji. Mm, zavarovalna industrija je mednarodne narave in zato se komisija odloča o ekvalenciji tretjih držav, ko gre za njihove solventnostne in previdnostne režime in skladnost s solventnostjo dve. E, ne gre samo za to, da se zaščiti imetnike polic e, globalno, ampak tudi za to, da se izognemo podvojevanju. Ehm, vloga EOP-a je opredeljena v solidnosti 2 in pa v členu 33 eh, uredbe o EOP-i. Ne moremo govoriti o enem samem postopku ekvivalence, ampak gre za tri stvari. O solidnosti skupine, o eh, nadzoru skupine in ponovnem zavarovanju. Kriteriji in pa posledice ekvivalence so različni za ta tri področja. Odločitev je lahko sprejeta za neomejeno obdobje, to je eh, popolna ekvivalenca, lahko pa tudi za omejeno obdobje, naprimer eh, začasna ali pa provizorična ekvivalenca. Eh, zato morajo države izpolniti številne kriterije, da dobijo to ekvivalenco in to je zapisano v direktivi Solventnost 2. Cilj je uh, da je cilj eh, režima solidnosti in nadzora v tretji državi enak eh, kot v Evropski uniji. Tu je zapisano v okviru solidnost dve, eh, povezano pa je z nadzorom, potem za upravljanjem tveganja, potem z poklicno tajnostjo, izmenjavo zaupnih informacij in tako naprej. Eh, te ocene eh, temeljijo na izidu in upoštevajo tudi načelo proporcionalnosti. EU pa eh, je pri tem vključena s tretjo državo, veliko sodeluje. Sodelovanje tretje države je ključnega pomena pri doseganju ekvivalence in to je treba ohraniti tekom celotnega procesa. Predvsem države odgovarjajo na vprašalnike in podajajo povratne informacije, veliko sodelujemo z njihovimi nadzorniki. Jopa pa državo tudi obišče, zato da bolje razume um, pristop glede nadzora in pa izvajanje uh, same uredbe. Ocena ekvivalence vsebuje tudi kvalitativne um, presoje in to je za Evropo zelo pomembno, prav tako pa tudi za tretjo državo. Vseeno mislimo, da je delo. Eh, zelo prispevalo k skupnemu razumevanju različnih regulativnih eh, okvirov. Eh, s tem smo prispevali tudi k zdravim globalnim standardom. EU pa je izvedla tri ocene oziroma podala tri celovite ocene ekvivalence, izvaja pa tudi analize vrzeli, kot je to zapisano v direktivi Omnibus. 11 takih ocen smo izvedli, eh, oziroma 15 ocen eh, je bilo takih, kot sem jih omenil prej, pa še 11 eh, ocen, pri katerih smo se osredotočali na poklicno tajnost in izmenjavo zaupnih informacij. Imamo tudi revizijske klauzule, ki so zapisane v uredbi in pa tudi v dokumentih komisije. EOPA se je preusmerila. Eh, od regulative na nadzor. Eh, gre za to, da nadzorujemo predvsem eh, izvajanje nadzornega pristopa v tretjih državah. In zato, da bomo to vlogo izpolnili, moramo zagotoviti, da bo EOPA v tem procesu dobila dostop do vseh rele, relevantnih informacij iz tretjih držav. In to je vse bolj pomembno. Mi smo pripravljeni zagotavljati tehnične analize in uh, nadzorovati eh, režime v tretji državi. Upam, eh, da bodo za to eh, zagotovljena tudi vsa ustrezna sredstva v nadaljevanju. Hvala. Thank you. Now Steven Major, ESMA chair. Zdaj pa še predsednik ESME. Thank you, uh, Roberto, and also thanks to the honorable Hvala vsem. Hvala odboru Ekon za organizacijo te javne predstavitve o tako pomembni temi v mojih komentarjih eh, bo nekaj ponovitev, glede na to, da smo slišali že zelo zanimive prispevke prejšnjih govorcev. Zakaj je ta tema ekvivalence tako pomembna? Predvsem zato, ker so trgi globalni, mi pa jih nadzorujemo in upravljamo, bodi si z nacionalne ali pa regionalne eh, perspektive. In treba je zagotoviti eh, skladnost in. Zavedati se moramo, da tveganja tudi eh, potujejo čez mejo. Evropski trgi morajo biti zaščiteni in stabilni in ne smemo dovoliti, da na nje negativno vplivajo tveganja izven EU. Zato je zelo pomembno eh, pregledati sistem ekvivalence, kako ta deluje. In kot je že bilo omenjeno, trenutno mednarodno okolje eh, se zelo spreminja. Zdaj imamo tudi vse več izkušenj z delovanjem in izvajanjem sistema ekvivalence, eh, ker je bila izvedena regulativna reforma po finančni krizi. Pozdravljam tudi eh, dokument, ki ga je pripravila Evropska komisija. Kot je zapisano v tem dokumentu, nimamo, en sam, nimamo samo enega sistema ekvivalence, ampak jih imamo več. In uh, ti se razlikujejo, pomembni so uh, različni elementi, pri nekaterih gre za ekvivalenco, pri drugih za podporo uh, tretjim državam, potem za potne liste tretjih držav in tako naprej. Vse, uh, kar je skupno tem sistemom, pa je, da se lahko zanesemo na nadzor domače države. Gre pa tudi za ocene, ki temelijo na rezultatih. Ne gre torej za eh, neke identične eh, pravne postavke, ampak eh, morajo predvsem biti rezultati podobni. No, mi smo zelo vključeni v te ocene ekvivalenc. Naredili smo jih, kot je rekel tudi Olivier, za Emir eh, in pa še za eh, druge eh, uredbe. 26 CCP-ov za tretje države imamo v tem trenutku, ESMA to priznava, v okviru FMD pa imamo več kot tisoč um, dokumentov kot je rekel Andreja, eh, je ta razprava tudi zdaj eh, zelo pomembna in prihaja v pravem času. Kakšen je cilj ekvivalenca tretje države? Zelo pomembno je, da si prizadevamo za eh, ustrezno regulativo povsod po svetu. Zelo pomembno je tudi, da Evropska unija zna nadzorovati tveganja, ki jih lahko sprožijo tretje države. Udeleženci na trgu morajo poznati ta tveganja. Evropska unija želi biti globalni finančni eh, center, globalni trg, kjer lahko sodelujejo tudi akteri iz tretjih držav. In eh, trenutni eh, sistem ima določene koriste, trenutni sistem ekvivalenc spodbuja tretje države, da um, skušajo izpolnevati zahteve um, podobne, kot obstajajo v Evropski uniji. Sistem pa želi tudi odpraviti podvojevanja. Eh, zato ker se lahko zanesemo na eh, upravljavce in nadzornike tretjih držav. Mislim, da je pravi čas, da zdaj pregledamo sistem, da pogledamo, kje so pomankljivosti in kako jih lahko izboljšamo. Velike razlike obstajajo, velika raznolikost je na tem področju in eh, trgi delujejo različno glede na poslovne modele, ampak pomembno je opredeliti razlike, in pogledati, ali prinašajo tudi težave. Nekaj poenostavitev na tem področju bi bilo zato koristno. V delovnem dokumentu komisije se tudi to omenja. Eh, koristno bi bilo eh, nadzorovati še naprej izvajanje kriterijev. In to, kar je predlagala komisija, zelo pozdravljamo, namreč, da je treba vključiti organe. Potem intenzivnost, to je bilo tudi omenjeno, sam bi predlagal, da za tiste organe tretjih držav, ki se morajo registrirati v Evropski uniji, da bi ti morali eh, plačati določeno pristojbino, tako kot tudi organi Evropske unije. Mislim, da bi morali eh, to vprašanje začeti naslavljati, predvsem, ko gre za. Eh, vire in sredstva. Pa še dve temi bi omenil. Tudi ti dve sta že bili omenjeni v pregledu Emirja leta 2002. Dejstvo je, da Evropska unija zdaj izpolnjuje ta sistem, uporablja ga, ne pa tudi organi tretjih držav in zato se je ustvarila neenakopravna situacija za organe EU v primerjavi z organi tretjih držav in uh, organi tretjih držav imajo zdaj korist, da niso podvrženi eh, nadzornikom na več ravneh, eh, organi EU pa se morajo še vedno registrirati izven EU. Še ena tema je, ki se nanaša na sorazmernost in pa na velikost tretje države oziroma njenega finančnega trga ter pomena tega trga za evropski finančni trg. No, regulatori tretjih držav morajo Mm, se ukvarjati s tveganji, ki jih predstavljajo njihovi organi za evropski trg. Morali bi doseči, da bi eh, organi v tretjih državah eh, že to pregledali in da bi evropski organi imeli možnost zbirati informacije in ocenjevati tveganje. Eh, v tretjih državah organi pogosto nimajo uh, dovolj instrumentov na voljo za opravljanje vsega tega nadzora in regulative in mislim, da bi tukaj morali stvari bolje uskladiti. Hvala. Eh, for... Hvala lepa, hvala lepa za vse te vaše prispevke. Eh, hvala, da ste potrdili pomen uspešnosti eh, teh eh, režimov, prav tako pa ste izpostavili celo vrsto zadev, ki zahtevajo nadaljno pozornost in nadaljne delo, ne samo tiste, ki so povezane z veliko vlaganja v smislu časa in dela. Omenjali ste pomanjkanje reje recipročnosti, vzajemnosti in omejene možnosti evropskih organov za ocenjevanje vpliva na Evropsko unijo. In da se moramo zanašati samo na delo, ki ga upravijo organi tretjih eh, držav to smo upoštevali. Zdaj pa začenjamo s prispevki naših članov. Malce bomo morali grupirati zadeve. Začeli bomo z štirimi. Prvi je Burkhard Balc. Vsak ima dve minuti na voljo. Hvala lepa, predsedojoči. Od nikogar naših eh, predstavniku danes nisem slišal ničesar o Brexitu in kaj bo to pomenilo za ekvivalentnost. Zato bi eh, postavil vprašanje v zvezi s tem. Vemo, da velika večina transakcij, vključno z transakcijami v evrih, eh, imamo clearing eh, CCP-ev, ki imajo sedež v Združen kraljestvo. Zelo nas skrbi, kaj se bo zgodilo v prihodnosti s temi transakcijami, ko bo prišlo do implementacije Brexita. Trenutno zakonodajo bomo morali prilagoditi zato, da bi zagotovili, da bo nadzor eh, evropskih derivativov in na njihovih transakcij ustrezalo evropskim eh, režimov. Sistem ekvivalentnosti bi lahko predstavljal alternativo. Kakšno mnenje je komisije? Ali mislite, da bi sistem ekvivalentnosti omogočil dovolj kakovostno makrobonitetni nadzor. In še drugo vprašanje za nekatere eh, tržne subjekte. Je problem eh, sistema ekvivalentnosti v tem, da komisija lahko kadarkoli omakne status ekvivalentnosti, eh, kateri koli jurisdikciji vidite ta problem in kako bi lahko sistem ekvivalentnosti izboljšali v tem smislu? Hvala za odgovore. Olivi, je tisti, ki bo odgovarjal na vaša vprašanja, če se ne motim. Rekel sem štiri vprašanja, se upravičujem, ne na vsako. No, potem bodo odločali, kaj bodo odgovarjali. Je, je, je Eh, sama bom tudi govorila o Brexitu. Mislim, da te razprave ne moremo imeti, ne da bi eh, upoštevali, da poteka v kontekstu Brexita. No, tri točke bi izpostavila v zvezi s tem. Najprej proporcionalnost oziroma sorazmernost. Eh, mislimo, da je to pomembno načelo, tako kot subsidijarnost. In proporcionalnost, kot se uporablja v tem kontekstu, v kolikšni meri jo bomo morali reinterpretirati v luči Brexita. Um, potem drugič. V določenih zakonodajnih aktih eh, se bo postavilo tudi vprašanje ekvivalence. Trenutni režim eh, je režim primer po primeru, torej vsak primer se obravnava posebej. Eh, ampak eh, ali ne bomo potrebovali eh, kasneje horizontalnega primera, tako da bomo videli, kako obravnavati vprašanje ekvivalence, še posebej, ko gre za Združeno kraljestvo. V primeru Združenega kraljestva se bo ekvivalenca postavljala kot nek predeterminiran element, preden se lotimo posamezne zakonodaje. Pa še tretjič. Eh, možnost umika. Eh, v sporočilu komisije je jasno napisano, eh, ampak mislim, da do tega nikoli ni prišlo. Kako se lahko tak postopek začne? Ali si lahko predstavljate, da bo parlament prosil komisijo, da začne ta postopek? Sama si tega ne predstavljam, ampak ali kakšen bi bil sploh učinkovit postopek, ali bi imeli nov izvedbeni akt, Ali si lahko predstavljamo, eh, da bi Evropski parlament začel s takim postopkom? Hvala lepa, Kay Winburn, naša podpredsednica. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bom postavila zelo specifično vprašanje, ki vas ne bo presenetilo, ne publiko in eh, naše strokovnjake. To se nanaša na ekvivalenčno odločitev CCP med ZDA in Evropsko unijo, ki je bila sprejeta pred kratkim gospod Mejor in gospod Gosom lahko odgovorita na to vprašanje. V primeru CFCT se je bilo treba poglobiti ne samo v čisto drugačen sistem kot v Evropske uniji, ampak čisto drugačni nadzor in tudi pravni okvir, da bi opravili delo. Splošno znano je, da je šlo za vprašanje konkurenčnosti, ki, so, ki je bilo del različne zakonodaje. In to je seveda vplivalo tudi na dokončno odločitev o ekvivalentnosti. Imamo pa seveda razlike v finančni stabilnosti, ki so se pojavili med tem. Dva režima se nista dovolj podobna, Eh, likvidnost bi prehajala iz enega režima v drugega, iz eh, višjih zahtev po kapitalu na področju z nižjimi zahtevami v kapitalu. Nasprotne stranke v Evropski uniji bi potem eh, morali plačati večje kapitalske pristojbine. To se pravi, da je bila teža na napačni strani ali naj bi konkurenčnost na eh, finančnih trgih vplivala vlogo ali pa bi morali zadevo temeljiti samo na finančni stabilnosti in ukrepih za finančni nadzor. Ali komisija še vedno misli, da vsakršno razbitje eh, pololikvidnosti vpliva eh, negativno? In še nekaj, ali se lahko nekaj naučimo iz najbolj eh, znane odločitve o ekvivalentnosti in ali bi nek eh, omnibus zakonodaja omogočila bolj transparentno in eh, manj fragmentirano sprejemanje odločitev v prihodnosti. Hvala lepa, Lifirnik. Hvala lepa, gospod predsednik. To vprašanje se je povezano z CCP. Leta 2011 je ECB je ugotovila, da, da so eh, transakcije v evrih, da bi morali biti vključene v eh, sistem evropskega eh, gospodarskega območja. To bi vplivalo predvsem na Združeno kraljestvo, zaradi tega, ker je to en največjih nasprotnih strank zunaj evroobmočja. Leta 2015 je sodišče odločilo, da ECB ne more sprejemati takšnega odločitev. Posledica v Evropski uniji je bila, da lahko e, CCP trenutno ponuja storitve, ne glede na lokacijo. In e, v skladu z uredbo EMIR lahko CCP iz tretjih držav obdeluje v Evropski uniji, če jim je odobrena ekvivalentnost. To pomeni, da bo po Brexitu Združeno kraljestvo postalo sistemsko pomemben CCP zunaj evroobmočja. Ne verjamem, da je sistem eh, ekvivalentnosti bil kdaj namenjen tako pomembnim področjem, kot se bo spostavilo z Brexitom. Eh, Sklep ECB iz leta 2011 glede bi se morala spremeniti v odločitev o ekvivalentnosti. Ali namerava komisija ECB eh, e podeliti pristojnosti za eh, opredeljevanje ekvivalentnosti CCP oziroma kakšen bo pristop komisije, ko eh, govorimo o sistemsko pomembnih volumnih. Hvala lepa. Um, Hvala. To so bila vsa Eh, dobra in pomembna vprašanja. Uh, gospod Gersamp, najprej. Day, so, um... No. Predvidevam, da nimate celega dneva na voljo za to vprašanje. Zato uh, bom na kratko odgovoril, ampak vprašanje bom tudi malo razdelil po skupinah. Gospod uh, Balc in gospa Vernik sta oba spraševala o derivativih eh, in o drugih eh, zadevah, ki se trenutno odvijajo v Londonu. To je predvsem pristojnost ECB-ja. Eh, e Gospa Virnik je potem dvorano zapustila. No. Torej, na njeno vprašanje ne bom odgovoril, zato da prihranim malo časa. Gospod Balc vam pa bom odgovoril. To je res eh, pomembno vprašanje, ampak povezano je tudi s eh, filozofijo, ki jo skušam razložiti v našem eh, dokumentu o izvedenih finančnih instrumentih. Tukaj gre tudi za prenos denarne politike in sam nisem pristojen, da sodim o tem. Z pravnega vidika pa bi morali, koliko razumem, spremeniti člen 22 eh, uredbe OECB. In če bi se komisija odločila, da s tem začne, če bi se danes odločila tako, mislim, da nekaj časa še ne bi dobili nobenega rezultata. In uh, zato je potrebno tudi soglasje, ki se mi ne zdi zelo verjetno v tem primeru. Rad bi pa to vprašanje uvrstil še uh, v našo splošno filozofijo, ki sem jo razložil tudi v zvezi z našim dokumentom. Uh, Na koncu koncev gre tukaj za vprašanje, kakšno je sistemsko tveganje, ki ga še lahko sprejmemo v EU. Mislim, da eh, moramo drugim eh, dovoliti, da upravljajo tudi z delom našega tveganja. Eh, narava finančnega sistema je taka, da je globalen in če ne želimo, eh, eh, da se finančno tveganje ureja kjerkoli drugje, če niti del tega finančnega tveganja ne moremo prenesti drugam, potem bomo težko delovali globalno, ampak težko je dopustiti, da se mm, tveganje upravlja zunaj naše jurisdikcije večje, ko je tveganje, bolj potrebuješ eh, zaupanje do druge strani. Eh, v odnosu z ZDA je bilo to ključno vprašanje. Ampak to vprašanje zadeva obe strani. Gre tudi za naše upravljanje njihovega tveganja. In mi smo tudi želeli eh, določene razlage. konec koncev je vsak eh, odgovoren predvsem svoji politični instituciji in odgovoren je za finančno stabilnost na svojem območju. In zato je eh, treba postaviti naše finančno stanje oziroma našo finančno stabilnost eh, pred finančno stabilnost drugih področji. Mi v našem delovnem dokumentu uh, smo si prizadevali predvsem za vzpostavitev eh, te lestvice, eh, torej eh, ocena zaostrenosti kriterijev in ocena pomena tveganja, ki se upravlja v drugih jurisdikcijah. Vprašanje, ki ste ga postavili, je tudi, ali obstaja kakšna omejitev, ali obstaja kakšna stopna, kjer tega ne morete več sprejeti. To je politično, pa tudi tehnično vprašanje. Eh, če bi eh, se lotil eh, tehničnega vprašanja, bi moral biti zelo podrobnosti, na politično vprašanje pa ne želim odgovoriti. Pa še vprašanje prvo, Žberez. Skušal sem se izogniti, da bi eh, proporcionalnost eh, bila neuspešna. Zato smo eh, izbrali tak način postopanja. Mi želimo proporcionalnost izvajati na koherenten in nediskriminatoren način. Imamo tudi diskrecijske pristojnosti, ki so tukaj v igri. Eh, ampak mi vse skupaj želimo izvajati na uravnotežen in nediskriminatoren način. To je pomembno tudi, kar se tiče umika. Mogoče bom tukaj spet govoril angliško. Tako eh, lahko bolje spregovorimo o eh, pristojnostih komisije in pa izvedbenih aktih. Če želite biti kredibilni pri upravljanju ekvivalentnosti, eh, še posebej eh, pri načinu izvajanja te ekvivalentnosti, eh, lahko pride do zakonodajnih sprememb, naprimer v drugi jurisdikciji ali karkoli drugega. Eh, spremembe pri izvajanju so nekaj, o čemer se odloča nadzornik in to od prvega dne naprej. In zato je pomembno dobro sodelovanje s to tretjo jurisdikcijo. Eh, pomembno je, da nas oni eh, obveščajo o svojih spremembah eh, in na ta način se potem mi lahko odzovemo na spremembe. Če bodo nadaljevali z izvajanjem sprememb, bomo potem tudi mi prilagodili ekvivalentnost. Mi moramo to biti sposobni sprejeti hitro, brez tednov in tednov razprav s svetom in parlamentom. In zato potrebujemo eh, neko skupno razumevanje, da je to pravi način ravnanja. Komisija ne bi nikoli sprejela takega eh, koraka, ne da bi obvestila parlament o tem eh, in pa ne da bi obvestila ECOFIN. Dvomim pa, da bi postopek delegiranih aktov bil najboljši način za ukrepanje v tovrstnih situacijah. Potem eh, podeljevanje ekvivalentnosti, to je tudi diskrecijska pristojnost, to je pomembno, gre za sistemsko tveganje, ampak ali je to politično v pravem pomenu besede? Eh, tukaj pa mislim, da stvar ne bi smela biti politizirana. Nisem odgovoril na vsa vprašanja, oprostite, ampak lahko se na njo še povrnem, če boste želeli. Steven. Hvala, Steven. Naj se najprej osredotočim na CCP-je in na to, kako se nadzor evropskih CCP-jev razlikuje od eh, CCP-jev tretjih držav. Kot je povedal že Olivier, eh, zdaj v tem mehanizmu ekvivalentnosti obstaja možnost, da se upošteva velikost in pa relevantnost eh, trga tretje države. To naprimer se odraža tudi v oceni ekvivalentnosti za ZDA. Tam eh, so bile postavljene dodatne zahteve, ki so se navezovale predvsem na uh, uh, teme, ki so drugačne v Evropski uniji. Naprimer, uh, Eh, prociklični ukrepi, eh, potem ukrepi za stabilnost in tako naprej. In ESMA ima tukaj dodatne pristojnosti, da lahko zaprosi za dodatne informacije. Imamo pa zelo malo pristojnosti, ko gre za dodatne elemente, ki se razlikujejo. Nobenih pristojnosti nimamo, ko gre za splošna tveganja, naprimer, ki jih predstavljajo CCP, ZDA ali pa drugih tretjih držav. Um, torej tveganja, ki bi uh, se lahko pojavila v EU. Nobenih eh, pristojnosti za uh, uveljavljanje tega nimamo, lahko prosimo za informacije, ampak samo, ko gre za informacije o tistih elementih, ki se razlikujejo. Tam, kjer se ne razlikujemo, pa se povsem zanašamo na uh, regulatorje iz ZDA. E Pomembno je pogledati tudi, kako. Eh, druge jurisdikcije, naprimer eh, azijske države ali pa ZDA, urejajo to vprašanje. Tam zahtevajo polno registracijo in eh, CCP so tam povsem nadzorovani v celoti, jih nadzorujejo ameriški regulatori. In potem imamo tudi neko nadomestno skladnost, ampak izhodišče je drugačno kot v Evropi če to primerjamo z evropskimi CCP-ji na evropski ravni, vidimo, da ESMA eh, dobi samo informacije o eh, spremembah eh, modelov marž in ESMA ima tukaj manj pristojnosti, ko gre za tretje države. Potem pa še eh, lokacija kliringa v eh, evrih. Tukaj gre za bančno eh, skupnost ECB, ne gre za neke mikronadzornike in pomembno je razumeti, da v Emirju ni nobene zahteve po lokaciji. Tudi v ZDA nimajo te zahteve, sprejemajo kliringe v dolarjih, eh, tudi v Združenem kraljestvu. In vidimo torej, da taka pravila obstajajo tudi drugot po svetu. Kar se tiče kliringa v evrih, eh, z mikrobonitetne in mikronadzorne perspektive vidimo, da obstajajo omejitve pri sistemih ekvivalentnosti. Samo v sistemih, kjer obstajajo razlike, ehm, se zanašaš na regulativo domače države. Moraš pa upati, da eh, eh, regulator tretje države v zadostni meri upošteva tveganja. Potem konkurenčnost in stabilnost in vprašanje, ali lahko to dvoje ločimo. Mislim, da v celoti ne. Eh, stabilnostnih skrbi in vprašanj ne moremo popolnoma ločiti od konkurenčnih. Komisija se zelo zaveda tega. Podjetja se lahko selijo v ZDA ali pa eh, drugam, odvisno od razvoja dogodkov, ampak še vedno gre za vprašanje stabilnosti, kajti imamo pogodbe, kjer so vključeni tudi akteri iz Evropske unije. In zato vprašanje konkurence in vprašanje stabilnosti ne moreta biti povsem ločeni potem ali naj se lotimo zakonodaje omnibus, zelo težko sam sodim o tem. Drugi so boljši strokovnjaki, ko gre za to vprašanje, ampak lahko pogledamo, do katere mere lahko sisteme uskladimo z različnimi zakonodajnimi akti. Moramo pa sprejeti, da koncu koncev razlike bodo eh, obstajale, zato ker so tudi poslovni modeli eh, drugačni. Okay, so we move to the next group of questions. Matt Carthy. Matt Carthy je naslednji, ki bo postavil vprašanje. Ni ga tukaj, zato Sven Giegold, izvoli. Briefly, I think, uh, what puzzles- Zelo na kratko. No, to, kar mene vedno bega in rad bi zdaj pojasnilo z vaše strani, um, je naslednje: vidimo, kako zapleteno je bilo zagotoviti isti nadzor eh, oziroma isto raven nadzora in uh, regulative v 28 državah članicah EU. Zdaj pa vidimo pravila za ekvivalentnost in vedno se sprašujem, eh, ali dolgo traja, da se pregleda zakonodajna situacija naših partnerjev, njihove prakse nadzora in tako naprej. In potem se podeli to ekvivalentnost kje najdemo ustrezne vire in sredstva za to, da eh, proučimo, kako se stvari spreminjajo, kako se spreminja izvajanje. Kje se nahajajo ta sredstva in te viri, koliko oseb imate zaposlenih? Moj vtis je, da, da nam ne uspeva niti prava nadzorna konvergenčnost, eh, niti na evropski ravni. Kako lahko torej Eh, spremljamo vse te različne odločitve, koliko sredstev in virov je na voljo za to. Mm, ta stvar mi ni povsem jasna. In to postaja ključno vprašanje, zdaj, ko se bližamo Brexitu. V trenutku, ko bo eh, Brexit se zgodil, bo eh, Združeno kraljestvo tudi potrebovalo ekvivalentnost. In takrat se stvari lahko odmaknejo, nam malo uidejo izpod nadzora, ali bomo imeli uh, sredstva in vire na voljo za to, da vse skupaj nadzorujemo. Hvala. Hvala. Gospoda Nemansa ni. Gospod Mato je naslednji. Hvala. Hvala vsem, ki so se oglasili. No, eh, Ekvivalentnost v odnosu do globalnih standardov, to bi izpostavil. Nekateri pravijo, da je kritika oziroma da je problem pri sistemu ekvivalentnosti ta, da je preveč eurocentričen. Torej, da Evropska unija podeljuje uh, z odločitvijo komisije to ekvivalentnost in da jo komisija tudi lahko umakne. Gospod Valc je to že omenil, ampak niste povsem uh, v celoti odgovorili na to. Uh, Z našega stališča bi bilo zanimivo tudi spodbuditi sprejem nekih globalnih standardov z mehanizmom, eh, ki bi bil potreben za reševanje konfliktov. In na ta način bi lahko izboljšali integriteto globalnega trga oziroma povezanost globalnega trga. Veliko kritik je bilo že eh, izrečenih na ta račun. Potem eh, še okvir za banke. Mordo, mogoče je to dober primer. No, moj konkretni eh, dvom oziroma vprašanje pa bilo naslednje. Ali razmišljate o globalnih standardih kot eh, neki alternativi za ekvivalentnost eh, na določenih področjih upravljanja finančnega sistema? Hvala. Jakob von Weizsäcker. Najlepša hvala. Hvala, Jakob von Weizsäcker. Hvala lepa, gospod predsedujoči veliko veselje mi je, da igra v tej razpravi eh, tako pomembno vlogo primer. kliringa eh, nasprotnih strank. Eh, tukaj govorimo o režimu ekvivalentnosti tretjih držav, o, ko razpravljamo o konceptu o, pristojnosti in uh, o finančni arhitekturi, uh, o eh, vračanju. Če si ogledamo predlog o reševanju in pa povračilu sredstev, potem lahko hitro gotovimo, da pravno nismo pripravljeni na to schemo. Tukaj gre za diskrecijske odločitve kot je Sven dejal, eh, nismo dobro pripravljeni tudi kar zadeva eh, zaposlene. Nismo dobro pripravljeni, da bi na vseh relevantnih področjih imeli enotnega evropskega nadzornika, ki bi eh, zares sprejemal odločitve. Kajti, če želimo zunanjo stabilnost, potem potrebujemo močne institucije znotraj Evropske unije. Torej, eh, moje vprašanje je, ali ne bi bilo mogoče uporabiti primer CTP, centralnih nasprotnih strank, eh, in eh, sicer v okviru trenutne zakonodaje. Na ta način bi lahko dali primer, kako najbolje nasloviti ta vprašanja in to novo schemo. Tom van der Kelare. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kratko vprašanje glede MIFID-a in MIFIR-ja, torej direktive in pa uredbe o trgih finančnih instrumentov. E, do januarja 2018 ne bi pričeli izvajati to zakonodajo, ampak kar precej e, členov je, ki se nanašajo na e, trgovanje v tretjih državah. Zanima me, ali si že prizadevate na tem področju in da bodo sprejete odločitve glede MIFID-a in MIFIR-ja. Olivier. Yeah, thank you. Um, the... <clears throat> Najlepša hvala. Kar zadeva vire, hm, Sven Gigolt je zastavil to vprašanje. Eh, DG eh, eh, Fins eh, bi potreboval več kot 308 delovnih mest. S tem se strinjam. Ampak to, kar skušamo storiti v zadnjih dveh letih, je, da se skušamo preusmeriti iz sprejemanja zakonodaje na izvajanje. Mm, tukaj gre eh, predvsem za odnose eh, z državami, s katerimi eh, trgujemo. Mislimo, da je prav, da smo se tako odločili, kajti industrija ne more nadaljevati v tem negotovem položaju. Nadaljujemo z zbiranjem dokazov, popravljamo to, kar očitno ne deluje. Eh, in eh, tako naprej ne želimo eh, celo, cele vrste pregledov, kadar ni prave potrebe, potem želimo zagotoviti, da se zakonodaja, ki jo imamo, izvaja. In tretje države, s katerimi smo sprejeli sporazume o ekvivalentnosti, z temi državami skušamo eh, dobro sodelovati. Eh, tukaj pa gre tudi za eh, vire agencij, ko gre za izvajanje nalog na področju ekvivalence oziroma izenačitve. Izenačitev je pomembna, kajti V nasprotnem primeru se bomo izolirali od eh, preostalega sveta in vseh tistih, ki zagotavljajo likvidnost v Evropi. To bi lahko imelo številne posledice eh, na vire in tako naprej. Eh, vprašanje globalnih standardov je izjemno zanimivo vprašanje. Ne gre za alternativo, gre za osnovo če eh, nimaš eh, globalnih eh, standardov, potem je težko eh, govoriti o eh, ekvivalentnosti. Čeprav eh, se sistemi močno razlikujejo, eh, imamo skupne standarde in na ta način eh, lahko eh, govorimo o eh, ekvivalentnosti gre za zagotavljanje eh, smernic eh, za razpravo. Eh, če se strinjamo glede temeljnih načel, potem lahko sodelujemo ali pa naj vam navedem primer Telaka skupne absorpcijske sposobnosti za pokrivanje izgub. Eh, tukaj gre za zakonodajo dolgo 60 do 70 strani. Torej, eh, ko eh, sprejmaš zakonodajo, moraš sprejeti določene odločitve, ki niso zapisane v mednarodni zakonodaji. Torej, to ni nobeno nadomestilo. Včasih lahko greš še dlje. Uh, mi smo edini, ki eh, prelagamo eh, svojo suverenost na mednarodni eh, organ. Ko gre uh, za uh, računovodske standarde, MIFID in MIFIR, naj na to odgovorim, kaj ti odgovor bo kratek. Ja, na tem področju si prizadevamo, poslali smo uh, vprašalnike jurisdikcijam, eh, ki nas zanimajo, ki so zanimiva za eh, evropsko eh, industrijo in za enakovrednost zakonodaje MIFID in MEFIR. Ne vem, ali bomo lahko sklenili te sporazume o ekvivalentnosti, ampak želimo biti pripravljeni do 1. januarja 2018. Eh, Jakob von Weisecker eh, je zastavil vprašanje. v zvezi z trenutno zakonodajo in z načeli, za eh, katera smo menili, da so vključena, ampak smo potem morali sprejeti približno 220 odločitev v procesu izvajanja Ali potrebujemo omibus, kot je dejala gospa Beres? Ne vem, mogoče je. Ali bo to pomagalo, ne vem. Kar potrebujemo je. Zdelati se moramo, da je. Eh, da nam je na voljo širok razpon možnosti, lahko rečemo tako, eh, tolmačimo statute in tako jih izvajamo. In to v tem trenutku menimo, da zadostuje eh, za vse posamezne eh, odločitve o enakovrednosti. Ali potrebujemo močnejšo eh, pravno podlago na določenih področjih? Morda to bo predmet razprave v prihodnosti. Ali bi bilo smiselno vse to združiti v eno besedilo? To je vprašanje politične odločitve gre po eni strani za hitre in učinkovite postopke, po drugi strani pa eh, za eh, dobro organizacijo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa me zanima, kdo še želi besedo. Gospod Bernardino, najlepša hvala. najprej eh, o eh, povezovanju nadzora in o verjih. Eh, mislim, da se trenutno ukvarjamo z revizijo celotnega sistema v Evropi, torej lahko izgradimo močnejše institucije v Evropi in spostavimo boljšo konvergenco. Tukaj ne gre zgolj za vprašanje um, konvergence z tretjimi državami, ampak gre za konvergenčno znotraj evropskega sistema finančnega nadzora. E, torej, zagotoviti moramo več elementov za zagotavljanje enotnega finančnega nadzora. Ko pa e, govorimo o enakovrednosti, moramo zagotovo imeti sorazmeren pristop. E, osredotočiti se moramo na popolno enakovrednost, kajti Na ta način bomo dali drugim eh, nadzornikom v tretjih državah možnost ocene tveganja eh, znotraj Evropske unije. Torej, eh, zaradi tega mislim, da je zelo pomembno, da imamo dovolj sredstev za zagotavljanje uresničevanja teh ciljev. To je pomembno tako v Evropski uniji, kakor tudi izven Evropske unije. Ne gre zgolj za pravila. Pogosto je pomembne, kako ta pravila izvajaš, kako učinkovit si pri uh, ocenjevanju tveganja. Kar zadeva uh, globalne standarde kot uh, osnovo, tu se posem strinjam z Olivijem, uh, mednarodni standardi ne nadomeščajo postopka vzpostavljanja enakovrednosti in uh, različne elemente imamo na različnih področjih finančnega sektorja. Uh, na področju zavarovanja Eh, recimo smo pričeli z postopki preverjena enakovrednosti z tretjimi državami in ta eh, postopek je eh, pomagal zapolniti določene vrzeli pri mednarodnih standardih. Tukaj gre za upoštevanje načel solventnosti 2. Torej, na ta način eh, so postopki eh, danes veliko lažji, eh, postopki vzpostavljanja jasnih in močnih mednarodnih standardov. Torej mislim, da ta postopek vzpostavljanja oziroma preverjanja enakovrednosti predstavlja pomembno gonilo. Steven. Hvala lepa, Markus. Naj odgovorim na tri vprašanja. Najprej, kar zadeva sredstva. Eh, če eh, nas vprašate, eh, če vprašate vodje nadzornih organov, če imamo dovolj sredstev, potem ne morete pričakovati, da bomo rekli da. Vendar pa mislim, da moramo sredstva nameniti spoštovanju načela globalnih eh, trgov. Potrebno je zagotoviti namreč eh, koordinacijo in eh, nameniti sredstva za to področje tako znotraj Evropske unije, kot tudi izven Evropske unije. No, zdaj pa naj spregovorim o točki scheme, ki jo je omenil Josef von Weinsecker. Kako prejiti od popolne enakovrednosti do vsega, vračanja finančnih eh, aktivnosti v domačo jurisdikcijo. Mislim, da moramo razmisliti tudi o odločitvah eh, znotraj Evropske unije. Eh, recimo, druge jurisdikcije lahko rečejo, ja, lahko upravimo kliniške procese znotraj Evropske unije, ampak potrebujemo jasne kriterije in to je potrebno upoštevati. Torej mislim, da bi si morali ogledati nadaljne možnosti eh, nadzornega sistema. Trenutna, trenutni sistem eh, daje pobude eh, zunanjim eh, jurisdikcijam, da se prilagodijo Evropski uniji. Včasih se je potrebno eh, prilagajati eh, manjšim jurisdikcijam na vsak način eh, mislim, eh, da bi eh, morali določena načela vključiti tudi v naš sistem. Kaj pa zadeva MIFID in MIFIR? Slišal sem pozitivne besede Olivijeja in mislim, da je zelo pomembno, da to rešimo čim prej. Eh, kajti eh, tako Evropska unija, eh, kakor tudi mednarodna skupnost se pripravljajo na izvajanje MIFID-a in MIFIR-ja. Andreja, najlepša hvala. Kar zadeva sredstva? Seveda je ocenjevanje učinkovitosti nadzora zelo težavna naloga. Če si ogledamo eh, predvidnostne ukrepe v Evropski uniji, moramo razumeti, da je eh, nadzor eh, znotraj naše jurisdikcije v pristojnosti evropskih organov. Torej, temeljno vprašanje je, kako zagotoviti zadost Eh, nadzor, eh, predvsem, eh, ko gre za odobritev dejavnosti v Evropski uniji. Imeti moramo možnost, da zagotovimo, da so bila tveganja ustrezno ocenjena. Potem pa so tukaj težave z kakovostjo nadzora in Evropska komisija je predlagala, je predlagala poenostavitev In uh, sicer uh, so dejali, da če eh, tveganje presega uh, določeno mejo, potem je potrebno vzpostaviti evropski nadzor. Gre pa tudi za uh, vprašanje možnosti uh, reševanja. Uh, namreč potrebno se je zavedati, kako uh, bo morebitna kriza vplivala na eh, delovanje podjetij v Evropski uniji. In mislim, da smo dosegli eh, kar precej napredka na tem področju, vendar pa še zdaleč nismo zaključili z našim delom. Kar zadeva mednarodne standarde, pa se strinjam z Olivijem. ocene bazelskega odbora postajajo vedno eh, bolj koristne. Kajti. Um, ravno danes eh, se eh, izvaja analiza eh, kitajskega sistema zagotavljanja likvidnosti in imamo precej podatkov o tretjih državah in o skladnosti njihovih sistemov za mednarodni standard in to bi lahko uporabili tudi pri naših ocenah enakovrednosti. Najlepša hvala. In sedaj še zadnji krok vprašanj. Najprej Nina Gil iz skupine S&D. Nina. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa vsem za predstavitve. Eh, zares mi je bilo všeč, da ste se lahko izognili besedici, ki se začne na B. Eh, mislim, da je eh, ocena komisije pravočasna, kajti obstajajo še številne, pojavljajo se številne pomankljivosti in po današnji razpravi sem prepričana, da eh, bo prišlo do eh, nove eh, reforme. Ne morem si predstavljati, da bi nadaljevali z trenutnim sistemom. Ampak zagotoviti je potrebno, da bodo reforme pravične. Ne smemo zahtevati super likvidnosti. In tukaj mislim na to, da ne moremo usiljevati tretjim državam nečesa, kar niti mi nismo izvedli Eh, znotraj Evropske unije. Torej, moje vprašanje je, kako zagotoviti pravo ravnotežje. Eh, ko potujem eh, izven Evrope, mi vedno znava pravijo, Evropa je trdnjava. Kako se temu zaprstaviti? Kako zagotoviti pravo ravnotežje? pravo ravnotežje. In ko gre za enakovrednost, to ni zgolj gospodarska odločitev, to eh, je politična odločitev. In eh, kako boste zagotovili, da eh, ta ekvivalentnost ne bo postala predmet političnega boja? Eh, rekli ste, da potrebujete več inšpekcijskih pregledov na eh, terenu, da potrebujete boljšo privrljivost podatkov eh, z tretjimi državami in mislim, da imate prav. Ampak inšpekcijski pregledi na terenu lahko zahtevajo veliko sredstev, lahko so tudi izjemno subjektivni. Kako boste se, se boste spopadli s tem in drugi kolegi tega niso omenjali, še prav posebej, ko gre za Združeno kraljestvo? 330 tisoč eh, proizvodov iz Združenega kraljestva, iz 508 eh, organizacij prihaja v Evropsko unijo, torej to bo pravi izziv. Kako eh, se odzvati na to, glede na to, da bo Združena, Združeno kraljestvo že v samem izhodišču imelo zagotovljeno ekvivalentnost, mogoče potrebujete drugačne mehanizme? Ja, eh, obstaja možnost, da bo prišlo eh, do eh, motnje v eh, evropskem gospodarskem sistemu ali ne bi bilo bolje vzpostaviti sodelovanje med nadzorniki. Eh, naslednji je na vrsti gospod Stolen. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Imam zelo preprosto vprašanje. Če predvidevamo, da so izpolnjeni vsi kriteriji ekvivalentnosti v eh, neki državi in sicer v bančnem sektorju, recimo v Združenem kraljestvu po treh letih, ali lahko potem predvidimo, eh, da eh, bi v tem primeru veljal, veljala podobna situacija kot evropski potni list. Eh, no, eh, ugotovil si, da je Nina eh, Jill uporabila preveč časa, pa si ti govoril manj. Silva Pereira. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Ja. Mislim, da je bilo večino že povedanega, kar zadeva ekvivalentnost eh, in številni kolegi eh, so že izpostavili svojo zaskrbljenost in pa svoje pomisleke. Rad eh, pa bi spregovoril o eni temi in sicer o bančnih transakcijah. Tudi to vodi v težave. In zaradi tega moramo dosledno ravnati, če Evropska unija deluje na globalni ravni in če želi zagotoviti ekvivalentnost eh, sistemov. V bančnih transakcijah niso predvidene klauzule o ekvivalentnosti, ampak eh, seveda eh, so bančne transakcije čezmejne in posledice se lahko čutijo tudi v tretjih državah, čeprav posebej če gre za bančne koncerne, tako rekoč, ki delujejo na mednarodni ravni. In to je eh, tudi razlog eh, za to, da menim, da obstajajo tukaj eh, problemi z ekvivalentnostjo, ki niso bili dovolj obravnavani. Recimo, ko gre za uporabo konceptov enotnosti bančnih operacij ali pa ko gre za strukture, ki so s tem povezane. mislim, da potrebujemo eh, povsem eh, jasno obravnavo za reševanje eh, bank. Deloma to, takšne strukture v tretjih državah že imamo in potrebno je preverjati, ali načela ekvivalentnosti, ali so lahko načela ekvivalentnosti lahko koristna tudi v primeru reševanja bank oziroma postopkov za reševanje bank. Potem pa člen 55. Eh, dvomim, da eh, ta eh, izjema, ki jo predlaga Evropska komisija, rešuje vse probleme, ki bi se lahko pojavili. Ampak tudi tukaj bi si lahko zastavili vprašanje, ali v primeru medsebojnega priznavanja, torej v sistemu ekvivalentnosti, Eh, lahko ta primerljivost eh, dejansko koristi. To eh, bi pomagalo tudi pri obravnavi obsežnega vprašanja, ki ga je zastavila že Pervanš Perez. Namreč, ali potrebujemo dosleden sistem pri zagotavljanju enakovrednosti? Olivi. Thank you very much. Uh, well, the first and the second question are essentially the same. Uh, Najlepša hvala. Mislim, da bom moral ponoviti eh, to, kar sem povedal že v svoji uvodni izjavi. Ekvivalentnost. Enakovrednost ne pomeni, da eh, imaš ista pravila, da uporabljaš ista pravila, ampak pomeni, eh, da zaupamo svojim partnerjem in eh, gre za eh, potencijal možnega uvoza tveganja iz drugih jurisdikcij. In eh, biti moramo prepričani, da pravila zagotavljajo enaka zagotovila kot naša pravila. Torej gre za tako imenovano drsečo schemo. Torej, če je ekvivalentnost zagotovljena, potem eh, lahko v tretji državi povsem zaupamo. V primeru Brexita bodo pravila enaka, eh, kot eh, so bila prej. Ali to zagotavlja eh, zadostno zaupanje, eh, o tem se bo potrebno odločati na osnovi previdne analize. Vprašanje, ki se zastavlja, je, ali bodo eh, banke Združenega kraljestva imele potni list. Ne, ne bodo ga imele. Kaj ti eh, to imajo le eh, banke v Evropski uniji in banke Združene kraljestva so se odločile, da ne bodo sodelovali v tem sistemu. Torej, Andrej je govoril o uh, področjih ekvivalentnosti. Uh, če ni ekvivalentnosti, uh, potem uh, ni uh, potrebe uh, po ekvivalentnosti. In uh, pogodbe zastavljajo dostop uh, za uh, tretje države. In pri številnih uredbah ni ekvivalentnosti ravno iz tega razloga, ker uh, je ne potrebujemo. to vprašanje trdnjave Evrope razumem. Kajti eh, mi smo najbrž eh, najbolj eh, odprto vprašanje, eh, področje na svetu, ko gre za finančne storitve. Gospa Gil, Govorili ste o uh, nečem, uh, kar sem že omenil. Če nekdo ni več e, del naše jurisdikcije, potem potrebujemo uh, seveda uh, določene, uh, določene sporazume, inšpekcijske preglede, um, tako kot recimo v primeru uh, ZDA. Eh, in to seveda eh, vpliva eh, tudi na potrebo po finančnih sredstvih. Torej, večja integracija z določeno jurisdikcijo, več sredstev bo potrebnih. In to uh, je seveda povsem jasno. In še Silva Pereira. Nimamo sistema bančne ekvivalentnosti zaradi tega, ker ni potrebe potem. Kar potrebujemo v resoluciji je sodelovanje. Ni potrebna ekvivalentnost. Eh, če bi morali rešiti veliko bančno korporacijo, eh, potem eh, ZDA ne bo zanimalo, ali imajo sistem ekvivalentnosti. Nas tudi ne bo zanimalo, ali imamo sistem ekvivalentnosti z ZDA, ampak bomo morali skupaj rešiti ta bančni koncern in to bo naš skupni interes. In zaradi tega imamo vaje z pristojnimi organi v ZDA. Zato nimamo sistema ekvivalentnosti, ker ne vem, kdo bi si takšen sistem sploh želel. Gre zgolj za dosledno izvajanje mednarodnih standardov eh, v celotni jurisdikciji. Potrebno se je zavedati, kdo je pristojen za kaj v primeru problema. In v tem okviru imamo eh, redna srečanja z kolegi iz drugih jurisdikcij, na ta način izvajamo eh, preglede in uh, preverjamo, kaj bi se zgodilo, če bi uh, neka uh, mednarodna banka propadla. Kaj bi se zgodilo? Ni čudežnih zdravil in uh, ekvivalentnost tudi ni čudežno zdravilo, vendar pa. Je uh, potrebno uh, zagotoviti zagotoviti um, možnost nadzora v primeru, da bi eh, bile bančne inštitucije iz tretjih držav vključene v schemo reševanja. Zavarovanja uh, v tem primeru ne zadostujejo, oziroma v primeru, da ta zavarovanja ne bi zadostovala, potem bi morala banka zagotoviti druga jamstva v drugih jurisdikcijah. Vendar pa mislim, da gre tukaj za neko drugo vprašanje, ne toliko za ekvivalentnost, o kateri danes razpravljamo. Hvala lepa, Steven Major, Isma in potem še Andreja. No, odzval bi se na prvo točko, glede tega, da ne bi imeli trdnjavo Evropo in eh, da je težko vstopiti vanjo. <clears throat> Tukaj bi se pridružil Olivijo. In naj še enkrat podarim to, kar sem povedal že v vodoma. Zdaj smo v situaciji, ko um, odreženci na evropskem trgu, če želijo delovati zunaj Evropske unije, morajo iti skozi popolno registracijo. Včasih imamo tudi nadomestno skladnost, ki je uporabna, ampak večinoma gre za popolno registracijo. Torej smo v večji, večji meri odvisni od tujega regulatorja. Mislim, da lahko eh, zagotovimo, da so odločitve o ekvivalentnosti rigorozne odločitve. Ko enkrat imamo ekvivalentnost, eh, potem imamo prost dostop in eh, omejene stroške za nadzor v evropskem sistemu. Z tega vidika ni primerno, da bi tukaj gledali na Evropo kot na neke vrste trdnjavo. Kar zadeva drugo stvar v osebnih pripombah sem eh, poudaril, da moramo poiskati možnosti za okrepitev pristojnosti pri pridobivanju informacij od eh, tujih eh, inštitutov oziroma inštitutov v tretjih državah tukaj ne gre za podvajanje dela nacionalnega regulatorja, ampak gre za ugotavljanje tistih tveganj, ki so pomembna za Evropsko unijo. Vprašanje pa je, ali imamo dovolj zagotovil, da bo eh, regulator tretje države ustrezno preverjal tuje tveganje kot svoje tveganje. Vsi imamo seveda omejena sredstva na voljo. In popolnoma razumljivo je, da bo, se bo regulator primarno osredotočil na tveganja v lastni jurisdikciji. Eh, seveda ima tudi zakonsko obvezo to storiti v okviru zakonodaje in pametno je gledati na ta način z eh, tega vidika. Tako da ne moremo eh, pričakovati, da bodo tuji regulatori delali na mesto nas. Kako financirati to? Mislim, da s pristojbinami. Trenutno je zadeva asimetrična, mi zahtevamo od bonitetnih agencij eh, preko ESME pristojnosti, eh, če pa jih nadzira ESMA, potem je to brezplačno. To, brezplačno. to nima smisla, eh, glede na ti, koliko moramo plačevati bonitetnim agencijah v tretjih državah za njihovo delo. Ko omogočamo dostop do evropskega trga, moramo ustrezno uveljaviti tudi sistem pristojbin. Hvala lepa. Andrej, izvoli. Pridružil bi se Olvejo glede vprašanja reševanja sanacije banko oziroma likvidacije bank. E, takšen primer smo imeli prejšnji teden, kjer je šlo za vprašanje čez e, mejnega načrta e, reševanja sanacije banke. In tukaj je v samem načrtu predvidena struktura, ki jo omogoča, eh, da uporabite instrumente, ki so na voljo znotraj vaše jurisdikcije. In eh, to se nanaša na podjetja, ki jih je lahko uspešno potem eh, in učinkovito vsega. Eh, rešujete, sanirate v okviru obstoječih pravil. Več kot imamo sodelovanja, bolj podobne kot imamo instrumente med Evropsko unijo in zunaj Evropske unije, lažje je seveda oblikovati eh, sanacijske načrte, ki bodo enaki v Evropi kot v tretjih državah. Eh, znotraj EBRD-a imamo dovolj instrumentov na voljo, ki nam omogočajo reševanje primerov v uh, krizi. Hvala lepa. Gabriel ni zaprosil za eh, besedo in tudi ni bilo novega vprašanja z področja zavarovalništva. Potem se vam zahvaljujem za razpravo komisiji trim eh, nadzornim organov, ki so se udeležili te razprave. Po točko razno nimam napisano nič, ne vidim, da bi se kdo posebej oglašal. Srečali se bomo tudi z kolegi iz Bačeta in sicer ob 8. zvečer v ponedeljek v Štrasburu.